je na voljo na spletni strani. Gospa Kristjana Moskardini mi je sporočila, da s 15. oktobrom 2012 vstopa v skupino EKR. Tako, prehajamo k dnevnemu redu, ki ga je